je izjava podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo razmer v Venezueli. Prosim, gospod komisar, imate besedo. Mr. President, uh, honorable members, the new coming... Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje razmere v Venezueli nas skrbijo. Veliko je nemirov in resnih incidentov, ki so se dogajali v zadnjih tednih. Uradni viri govorijo o vsaj 13 mrtvih in stotinah ranjenih. Visoka predstavnica, podpredsednica Kathy Ashton, je že izdala dve izjavi, kjer je zelo jasno povedala, da zavračamo vse, vsa dejanja nasilja in nestrpnost z vseh strani. Metameriško sodišče za človekove pravice je tudi govorilo o prekomerni uporabi sile na strani organov pregona. Komisar Združenih narodov pa je govoril o napadih, ki se ponavljajo oboroženih skupin na civilno prebivalstvo. Vse to se mora končati takoj. Pristojni organi morajo ohraniti javni red in mir. In Nikolas Manduro je izdal izjavo, da njegova vlada ne bo trpela nasilja in da bo storil vse, kar je nogoj moči, da bi se izognil nasilju. Upamo, da bo res storil to. izjave, ki so kritične druga do druge, kar se tiče izjav vlade in opozicije, so take, da je potrebno povedati, da je tukaj nekaj potrebno spremeniti. Evropska unija in Venezuela imata veliko skupnega. Imamo tudi partnerstvo z Latinsko in srednje ameriškimi državami. Leta 2012 smo imeli vrh v Santiago in skupaj z drugimi državami v regiji, sta EU in Venezuela se zavezala temu, da so človekove pravice neizpodbitne in da morajo biti na voljo vsem. Napetost med študenti in politični voditelji, tudi kar se tiče Leopolda Lopeza, ki je vodja politične stranke, nas skrbijo. Organizacije civilne družbe so nakazale, da niso opazile dokazov, ki bi potrjevali te napetosti. Urad za človeko pravice združenih narodov tudi pravi, da je potrebno nepristransko preiskati obtožbe proti tistim pridržanim, zato da bi ugotovili, ali so res krive ali ne, če niso jih naj izpustili parlament, pa tudi Evropska unija kot celota, se je vedno zazemala za svobodo govora in izražanja, za svobodo združevanja. To je ključnega pomena. Demonstracije v Venezueli so se začele pred dvema tednoma, ko so se študenti protežovali nad pomankanjem varnosti in visoko stopno kriminala. Tisoče drugih venezuelcev se je od takrat pridružilo demonstracijam demonstrirajo proti visoki inflaciji in pomankanju osnovnih dobrin. Veliko podpornikov vlade pa je tudi na ulicah Karakasa. Nikoga ne bi smeli pridržati zaradi tega, ker skušajo uveljaviti svojo pravico do svobodnega izražanja in zbiranja. Ključnega pomena je, da novinari in TV postaje imajo možnost izvajati prosto svoj poklic. Organizacije civilne družbe so govorile tudi o precej cenzure. Nekatere fotografije na Twitterju v Venezueli so bile blokirane. Tuje TV postaje imajo tudi blokado oddajanja. Državljani morajo imeti možnost prosto izražati v medijih svoje mnenje. Venezuela se sooča z velikimi izzivi, gospodarskimi težavami. Neuradna stopnja inflacije 56 odstotkov in rekordne stopnje kriminala in pomankanje varnosti so zaskrbljujoče. Venezuela se mora lotiti teh vprašanj. Okvir za obširen dialog, ki bi naj rešil ta vprašanja, mora biti dogovorjen z opozicijo. Ko je predsednik Nikolas Maduro prevzel položaj kot predsednik lani, je v svojem inauguracijskem govoru dejal, da želi vladati vsem venezuelcem dejal, je, da želi vključujočo družbo za vse. Predsednik Maduro je tudi priznal, da je skoraj polovico državljanov glasovalo za protikandidata. In ti, ta mora imeti svoj glas tudi v javni razpravi. Vsi venezuelci morajo imeti pravico, da izrazi svoje mnenje, kako se naj upravlja država. Vlada mora se dotakniti vseh slojev venezuelske družbe. Parlament bo pozval k pluralnosti javnega mnenja. Hvala lepa. Thank you very much, Hvala lepa, komisar. Sedaj pa dobi besedo gospod Salafranka. Ayer, ayer hemos debatido en este hemiciclo los dramáticos acontecimientos de ucrania gospe in gospodje včeraj smo tukaj razpravljali o dramatičnem dogajanju v ukrajini eh, kjer se dogaja marsikaj hudega vendar poleg tega je pred nami zdaj venezuela kjer se na ulicah dogajajo hude stvari in nasilje to pa je posledica um, diktatorskega vodenja države v zadnjih letih To je posledica uh, menjalne politike, uh, zaradi katere se je inflacija bistveno povišala uh, in zaradi katere uh, je prišlo do pomankanja in do revščine v državi, ki je sicer ena najbogatejših držav z naravnimi viri. V Venecueli uh, se so na ulicah umrli mladi in študentje. Henesis Carmona je tudi dramatično umrl. Videli smo, da so vodje opozicije v zaporu. Videli smo, da uh, Manuel Rosales in drugi predstavniki opozicije v parlamentu um, so žrtve zelo slabega ravnanja. Uh, Eh, poleg tega je kršena svoboda tiska, svoboda izražanja, zatemljeni so določeni televizijski kanali CNN in ravno tako kolumbijski kanal NTN 24. Eh, pod sedanjim predsedstvom Venezuela nazaduje. In to nisem prvi, ki sem ugotovil. To je povedal že pisatelj Mario Vargas Ljosa. To je država, ki se oddaljuje od, dom- od demokracije. In to, so, to je povedal tudi eh, dobitnik Nobelove nagrade za mir. Uh, tudi v ponedeljek v zvezi z Ukrajino, o kateri smo že govorili in ko sem se vrnil iz te države, sem prebral članek zelo pogumnega teologa, ki je zapisal, da je potrebnega pogu, zelo veliko poguma za to, da uh, se bomo, bodo v državi lahko končno usmerili v pravo smer proti novostim in proti uh, svobodi. Vsi ti mladi, vsi ti politični predstavniki, ki so se zbrali na ulicah se zauzemajo za boljšo Venezuelo in s tem izražajo svoj pogum. Eh, zato se spomnimo tudi Osvalda Pajaja, ko je dobil nagrado Saharova tukaj v eh, naši plenarni dvorani. Tudi on se ni pustil premagati strahu in ustrahovanju. Hvala lepa. Hvala, gospod Salafranka. Zdaj pa dobi besedo gospod Garcia. Eh, dejansko kot sta povedala že predgovornika se v tem trenutku venezuela utaplja v vodnjaku negotovosti nasilja in spopadov ki so že skoraj kronični eh, če pa ne kronični pa vsaj zaskrbljujoči v zadnjih petnajst letih gre za posledico neupoštevanja najnujnejših načel v tej državi. Tudi sile, ki so na oblasti, zelo zaskrbljujoče zatirajo manifestacije, število žrtev je že, že zelo visoko, število zaprtih še više in to so zelo zaskrbljujoče številke. Zaradi tega v našem parlamentu ne moremo biti um, indiferentni glede tega, kaj se dogaja v tej državi, kjer se ljudje na miroljuben način zauzemajo za spremembe. Eh, to je bogata država, to je bogata eh, država, ki je bogata z nafto, eh, država, ki pa se omejuje pri ponujanju svoje nafte samo prijateljskim državam, ki eh, ji pomagajo pri eh, zagotavljanju njene varnosti. Številne družine nas pozivajo naj izrečemo kakšno besedo za njihove družinske člane, za njihove eh, drage ljudi. In eh, Evropski parlament je dejansko zelo oddaljen od njih in zelo daleč smo od možnosti, da bi sprejemali koristne ukrepe za njih ampak glede na to, da smo demokrati, moramo vseeno povedati svoje in kaj storiti. V Venecueli eh, je prisotnih tudi 30 tisoč kubanskih agentov, ki jih vodi Migo Valdes, ki eh, vplivajo na dodatno destabilizacijo v tej državi. In Zato želim poudariti, da se moramo zauzeti, da storimo vse, kar je v naši moči, da bo Venezuela bolj mirna in stabilnejša država. Hvala lepa. Hvala lepa, prosim, držite se odmerjenega časa. Naslednja je gospa Weber, dve minuti. Hvala lepa. Razlog, zakaj so se začeli največji protesti v Venezueli, so preprosti. Izguba svobode, popolnoma nesposobnost za upravljanje države in zaščito državljanov in pomankanje osnovnih dobrin. Namesto tega, da bi poskrbel za svoje ljudi, so se odločili, da se bo vlada odzvala in podala odvrčilne ukrepe. 13 ljudi je umrlo, precej ranjenih in precej pridržanih. Alde obsoja nasilna dejanja, ki so vodila do toliko bolečine in smrti. Istočasno pa nas zelo skrbi strategija vlade, da izkorišča trenutne razmere in poskuša spraviti opozicijo v zapor. Gre za voditelje opozicije, študentov in tudi novinarje. Čas je, da venezuelska vlada prevzame odgovornost za svoje velike napake in se ustrezno odzove. Glede na to, da načelo, da so vsi krivi, ne deluje več, morajo nekaj storiti, zato so ljudje na ulici. Vlada in opozicija morata voditi miren dialog in storiti vse, da bo ljudem bolje. Kot poročevalka za medije v tem parlamentu pa me tudi skrbijo poročila o cenzuri medijev in spleta, pa tudi omejen dostop do socialnih omrežij in blogov. Nekatere organizacije pravijo, da je več kot 60 medijskih sodelavcev bilo žrtev nasilja strani policije, različnih milic ali drugih. Dožnost vlade je, da se taka dejanja končajo, da jih preišče in sankcionira. Predsednik Maduro mora zagotoviti svobodne, neodvisne medije in delujočo opozicijo. To je ključnega pomena za državo, ki se želi imenovati, imenovati demokratično. Hvala lepa. Naslednji je za minuto in pol kolega Tavareš. Prezident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Biti član določene uh, politične družine ne pomeni podpirati njene avtoritete, demagogije. To pomeni to pravim kot član eh, v zvezi z Evropsko ljubsko stranko, ki pogosto eh, ne pove dovolj jasno svojega obsojanja, zatiranja in um, dogajanja iz strani strank iste politične skupine v državah izven Evropske unije. Mislim, da če bomo govorili z istim glasom, eh, bomo lahko prišli do skupne resolucije. Vendar pa nažalost ljudska stranka ostaja vedno ljudska stranka. Eh, na eh, levi strani pa politiki jasno pravijo, da Nekateri pravijo, da te manifestacije v Venezueli financirajo Združene države Amerike in drugi zainteresirani izven državnih meja. Kakorkoli, eh, ne glede na to, kakšno je mnenje posameznih političnih strank, se moramo koherentno držati lastnega stališča glede človekovih pravic. Človekove pravice moramo zagotavljati najprej pri nas samih, v, na mačarskem in v drugih državah Evropske unije. E, kar se tiče Venezuele, pa ravno tako. Moramo se zauzemati za to, da se bo zagotavljala varnost vseh venezuelskih državljanov in da se bodo spremembe Eh, odvile na miroljuben način. Podpirati moramo venecuelsko ljudstvo in zlasti vse tiste venecuelčane, ki na miroljuben način zahtevajo spremembe. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nikoli nisem bil privrženec Huga Čaveza ali njegovega protežaja, ki je sedaj predsednik Nikolas Maduro. Da pa ta resolucija o Venezueli, ki ima zelo veliko nafte, nima opravka z ekonomsko politiko, ki je bila katastrofalna do sedaj. Gre za to, da morajo ljudje imeti pravico protestirati proti svoji vladi, ne da bi se bali nasilja in da izražajo svoje mnenje prek neodvisnega spleta in prek neodvisnih medijev. Potrebno je obsoditi smrt 13 demonstrantov in izrekam sožalje družinam. Seveda je potrebno to preiskati, kdo tiči za tem in jih je potrebno spraviti pred sodišča. Maduro je morda bil demokratično izvoljen, vendar pa poskusi, da bi cenzuriral medije in zatrl opozicijo, pomeni veliko škodo za demokratično državo. Razmere v Venezueli so zelo nevarne. Visoka stopnja umorov je, sedaj pa je kombinacija ne nadzorovanih vladnih milic, ki zatirajo protestante zelo zaskrbljujoča. To bi lahko vodilo do potencijalno zelo nevarne organizira celo do državljanske vojne. Predsednik Maduro, ki se vedno bolj obnaša kot njegov mentor Castro na Kubi, mora izpustiti voditelje opozicije. Izpustiti mora novinarje in študente, ki so priprti in mora dokazati, da lahko razoroži skupine, ki delujejo v njegovem imenu. Vlada mora spregovoriti s civilno družbo in poslušati druge glasove. Tako moramo imeti pluralistično družbo. Ne sme biti omejitev za medije. Če lahko Evropska unija pomaga, moramo pomagati, zato da bomo resnično razvili demokracijo v tej državi. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je gospa Zuber Minuta. Hvala lepa. Že smo videli tak film nekje drugje. 2002. smo videli isti scenarij. Ehm, isto bi se lahko zgodilo, če bi ehm, v drugih primerih, ko bi državni udar prišel iz strani druge politične stranke, z desnice, ehm, strani nacionalistov in tako naprej. Vsekakor ni spremljivo da uh, umirajo predstavniki opozicije, uh, predstavniki uh, paravojaških struktur in drugih. In mislim, da ni potrebne zelo veliko inteligence, da se ugotovi, da je za to kriva venezuelska vlada. Nasilja ne moremo dopustiti in dovoliti nikjer, v nikakršni ustavni ureditvi. Uh, venezuelsko ljudstvo je svojo izbiro sicer že potrdilo na svobodnih volitvah že pred 15 leti, ampak uh, v tem primeru uh, ne moremo dopustiti, da se s prstom kaže na tako imenovano levico kot pobudnico državnega udara. Hvala. Uh, naslednji ima besedo gospod Udi. Uh, Najprej bom spregovoril um, v zvezi z deklaracijo, ki je bila že podana o Venecueli. To je zelo velika država, bogata država, ki si gotovo ne zasluži trenutne situacije. Paramilitarne skupine, ki so oborožene, delujejo kot se jim zljubi in zato niso kaznovane. E, nihče jih ne obsoja in e, preganja. E, vidimo, da so tu žrtve, da so tu ranjeni, vendar ni nobenih sodnih postopkov proti storilcem do svobode ni moč priti brez varnosti. Če varnosti ni, pride do anarhije in če pride do anarhije in se to zatre, pride tudi do diktature. Že pred leti Eh, so se južnoameriške države dogovorile, da se bodo združile v skupnosti in tudi v Evropski uniji smo se dogovorili, da se bomo eh, povezali z Merkosurjem, Venezuela pa je njegov del. Ta teden je potekal vrh z Brazilijo in čeprav je Venezuela res velika država in si želimo, da bi bila stabilna, se moramo predvsem zauzeti za varnost v tej državi. Naslednja govornica pa je gospa Gomeš. Nasilje proti demonstrantom v Venezueli je že povzročilo 50 žrtev, kot je sam predsednik Maduro priznal včeraj. Eh, več sto ljudi je zaprtih in to je nespremljivo. Študentje, predstavniki civilne družbe so med eh, manifestanti in ti se zauzemajo za svoje pravice, za svoje svoboščine, eh, borijo se proti korupciji in proti nekaznovanosti, borijo se za svobodo tiska in izražanja, kar venecuelska ustava sicer zagotavlja. Proti temu se država ne bi smela boriti z orožjem vlada bi morala biti sposobna miroljubnega in vključujočega dialoga z vsemi predstavniki venezuelske družbe. In to eh, je stališče Evropskega parlamenta. Jasno in uravnoteženo. Eh, nasilje nad eh, demonstranti gotovo ni potrebno. In vlada predsednika Madura Eh, bo morala najti drugačno pot, če bo želela odgovoriti na pričakovanja venezuelskih državljanov. Slednjega govornika gospoda Bjelena ni, tako da dobi besedo gospod Huntis, minuta. Hvala lepa, predsedujoči, kolegice in kolegi. Vsi vemo, kakšen je bil tok dogodkov v Venezueli. Ne, zato ker bi o tem obveščali množični mediji, kajti ti vedno predstavljajo dogodke nekoliko izkrivljeno. Predvsej je nasilja in dobili smo tudi fotografije iz Karakasa, kjer vidimo nasilje, ki je nevzdržno. Prav tako pa lahko vidimo, da je vse skupaj bilo napak predstavljeno protest se je začel samo zato, ker želijo ljudje živeti bolje. V Venezueli smo v zadnjih letih ugotovili, da se je demokracija razvijala. Imeli smo volitve na vseh ravneh in to je bilo celo bolje kot v nekaterih evropskih državah. Opozicija pa tega ne želi sprejeti. Na ulicah so ljudje, ki jim gre dobro. To so otroci družin, ki so premožne. Ljudstvo je razdeljeno. Ne smemo nadrevati s politiko ZDA. Solidarni moramo biti z vlado in ljudstvom, ki skuša, vlada skuša zagotoviti pravice za svoje ljudi. Modra kartica, sprejmete. Prosim, beseda je vaša. Posible. Eso no cierto, que hay mucha violencia en, en Caracas. Y... Seveda, Ali to ni res, da je v Karakosu zelo veliko nasilja in da tega sproža Madurova vlada, gospod Huntis? Hvala lepa. Mislim, da sem že odgovoril. Nasilje obstaja. Vem, iz katere države prihajate. Kolega, govorite o svojih izkušnjah, veste, kako je z množičnimi mediji. Seveda, obstaja nasilje bilo je kar nekaj mrtvih, vendar pa ali se je preiskovalo, zakaj je prišlo do teh mrtvih, težava je v tem, da ne vemo, kakšen je vzrok za nasilje in kako se odzvati na nasilje. Venezuela je demokratična država, ki je spostavljena v tem trenutku napadom. Čeprav ima velike korake, ki jih je storila naprej. Država ima veliko nafte in ljudstvo želi najti pot, ki se nekaterim očitno ne dopade. Hvala lepa za vaš odgovor. Sedaj pa imate odrover minuta. Hvala lepa. Kadar venecuelčani trpijo, trpijo tudi ljudje na kanarskih otokih. Eh, smrtne žrtve in eh, nasilje. In zlasti spomnijo tudi na smrt um, Karvaljota in zato moramo izreči svoje eh, sočutje vsem družinam žrtev od Kanarskih otokov do Venezuele. Eh, do eh, sprememb je treba priti brez nasilja. Demonstranti in vsi ljudje morajo brez strahu hoditi po ulicah, ne smejo se bati izražati svojih idej in svojih prepričanj zato tisti, ki nasilje zatirajo um, na krval način, ne smejo ostati nekaznovani. Evropska unija pa se ne sme ozreti drugam. Venezuelsko ljudstvo pričakuje našo podporo in ne smemo ga pri tem razočarati. Hvala lepa. Gospod in gospodje, sedaj pa postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedojočega. Veliko se vas je javilo k besedi. Zato vas prosim, da se držite odmerjenega časa. Najprej Gospod Kelam, minuta. President. Hvala lepa, predsedujoči. Naj izrazim svoje sočutje in podporo za desetine ljudi, ki so izgubili življenje. Stotine je ranjenih in bilo mučenih v zaporih. Mislim, da je pomembno, da ne miri v Venezueli ne smejo biti v senci revolucije v Ukrajini. Oboje je pomembno te množične demonstracije so prepričljiv odgovor na rastočo torituro, pomankanje osnovnih dobrin in omejevanje temeljnih svoboščin. Vlada gospoda Madura mora sprejeti polno odgovornost za ta tragična dejanja, takoj izpustiti zapornike in dovoliti svobodnim medijem,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 Dovolite mi, da se najprej obrnem na venezuelsko ljudstvo oziroma na državljane Venezuele, ki nas danes spremljajo tu na tribuni in naj jim izrežem dobrodošlico v parlamentu. Zelo nas boli to, kar se dogaja v tej veliki državi. Nažalost eh, je položaj dramatičen v Venezueli, lahko bi rekli mednarodne razsežnosti. Madurova vlada povzroča genocid v Venezueli. Ljudje so lačni, ljudje so kaznovani, to je država, v kateri se ljudje zavedajo zauzemajo za svobodo izražanja, vendar pa so tisti, ki izražajo svoje prepričanje, preganjani. In še hujše, vlada, ki se imenuje revolucionarna in vla, bolivarjeva vlada, ubija svoje državljane. Člani vlade so odgovorni za te grozote in zato mora Evropski parlament obsoditi Madurovo vlado zaradi vseh teh grozot ter podpreti venezuelsko ljudstvo, ki se zauzema za pravičnost, za demokracijo in za svobodo v Venezueli. Eh, madame Bilbao. Hvala lepa, sedaj pa gospa Bilbao Barandika. Gracias, presidente. Hvala, predsedujoči. Položaj v Venezueli je zelo hud. Smrtne žrtve, ki jih obžalujemo, so številne. Izražam svojo solidarnost z žrtvami. Vlada eh, močno zatira neposlušnost, eh, Eh, krši pravico do izražanja in do svobode tiska. Tako destabilizirana država potrebuje medijacijo. Eh, potrebna je vzpostavitev dialoga med predstavniki vlade in opozicije, zato da bodo našli eh, miroljuben, demokratičen in ustaven izhod iz teh razmer tudi eh, na ameriško konvencijo o človekovih pravicah se je treba sklicevati in na to, da je treba izvajati eh, vse ameriško listino človekovih pravic. Eh, to, kar se zdaj v Venecueli dogaja, vodi v kaos, eh, socialni in gospodarski. In ob takem dogajanju ne smemo ostati križem rok. Hvala. Zaborska, imate slovo. Sedaj pa gospa Zaborska. Ďakujem pekne, pán predseda. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar. V tej razpravi bi rada upozorila na to, da je venezuelski predsednik Hugo Chavez nekoč trdil, da je pot do boljšega sveta socializem. Predsednik Evropskega sveta in predsednik komisije sta veliko krat eh, podpirala razvoj dogodkov v Venezueli. Dan danes imamo v tej državi zelo slabe socialne in ekonomske razmere. Svoboda zbiranja, izražanja in medijev se zatira. To poznamo iz časov pred padcem železne zavese gospodine predsjedniče situacija. gospod predsjedujoči v venezueli opažamo kršenje demokratičnih pravic in upadanje demokratičnih institucij krepi se avtoritarnost. Eh, priča smo novemu valu nasilja. To nasilje napram študentom je nedopustno. Ravno tako je nedopustno nedelovanje pravosodja in nekaznovanost eh, odgovornik. Pred, predsednik Maduro je predlagal miroljubno konferenco, eh, vendar pa. Um, morajo pri tem oblasti obrniti hrbet svojim totalitarnim mentorjem iz Kube in e, morajo prisluhniti svojim lastnim državljanom. Ti imajo pravico do eh, miru in demokracije. E, dragi venezuelski državljani, spremljamo vas pri e, tem boju za svobodo in demokracijo. Naslednji je gospod Murphy. Kakšen spektakl, gospod predsedujoči, v tem parlamentu. Desnica odkriva človekove pravice, na katere so pozabili v Iraku, v Bahreinu in v Kolumbiji. In sedaj si manejo roke s partnerji v ZDA in Venezueli in upajo, da bo venezuelska vlada padla. Zakaj? Odkar je Čavez prišel na oblast, je to bila resnična grožnja neoliberalizmu, varčevanju in politiki, ki jih imamo tukaj. Kaj ti programi, ki namenjajo sredstva določenim programom, bolivarska politika, je dvignila standard revnih delovnih ljudi, kaj ti navdihuje vse po svetu z idejo socializma 21. stoletja. Vendar pa moram reči, no pa saran, ne bo vam uspelo. Mobilizacija mladih, delavcev, revnih, vse to je dobro. In lahko se sicer odzovejo nekako drugače in se skuča končati to, vendar pa vseeno je ne mogoče jih zatreti. Potrebno je imeti demokratično javno lastnino, potrebno je nadzorovati finančni sektor in tako bomo zmagali za večno. Hvala lepa, modra kartica. Gospod Murphy, spremete? Gospod Tavares? Na kratko, prosim. Yes, Paul you know that we are on the same side on many. Pol, glede veliko zadev se strinjava, vendar pa dejali ste no pasaran, svete besede. To so besede proti političnemu zatiranju. Ali menite, da je politično zatiranje, ko ga uporablja desnica, upravičeno, ali pa verjamete, tako kot jaz, da bi politično zatiranje vedno morali obsoditi v interesu pluralizma in svobode ljudi? Hvala lepa. Odgovor, prosim. Rui. Um, Hvala lepa, Rui. Ta kontrarevolucija, mislim, da eh, ni nekaj, kar vodi v politično zatiranje. Mislim, da se to ne dogaja. Nasilje prihaja z desne strani. Ameriški imperializem je opleten, desnica v Venezueli se mobilizira. Če si ogledamo značaj protestov, potem elita demonstrira bogati študenti. Mislim, da ni nasilje in zatiranje odgovor, vendar pa potrebno je zaščititi revne ljudi in delavce. Naslednji je gospod Kukan, minuta. Protesti v Venezuele dokazujú, že režim... Hvala lepa, predsedujoči. Razmere v Venezueli kažejo, da avtoritarni režim ne more preživeti dolgo. Nasilje proti lastnim prebivalcem je potrebno obsoditi, potem kršenje človekovih pravic, korupcija, vse to ni znamenje za državo, ki se dobro razvija. Venezuela se spreminja, spreminjajo pa jo ljudje, ki ne vidijo druge možnosti, kot da demonstrirajo na ulicah število žrtev narašča in zato je v državi težko zagotavljati mir. Tisti, ki so zagrešili nasilna dejanja, morajo biti obsojeni. Razvoj v Venezueli, Madura pa mora iti v drugo smer. Usmeriti se moramo na druge poti, imeti moramo demokratične volitve in ne sme biti več takšnih eksperimentov. Gracias, Ramón. Eh, tukaj poslušam samo demagogijo in same potvorjene stvari. Eh, leta 2013 so bile volitve v Venezueli, eh, občinske, predsedniške, regionalne volitve. In vse te volitve so dobili socialisti, torej trenutna vlada. Zato zahtevam spoštovanje do rezultatov teh volitev. Tukaj pa gre za destabilizacijo in sicer strani tistih, eh, ki niso eh, zmagali na volitvah. Eh, trenutno vlado želijo vreči z oblasti, vendar je Venezuela država z ustavo, z ločevanjem oblasti, torej demokratična država. Tukaj gre za podobne poskuse kot v Paraguaju in Hondurasu. Uh, Skušajo se izogibati dialogu, ki ga predlaga trenutna venezuelska vlada. To, kako obtožujejo vlado, nima smisla. Vendar pa vlade ne obtožujejo latinsko-ameriške organizacije, kot so Mercosur. Hvala. Bielan, for one minute. Naslednji je kolega Bielan. Minuta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wszyscy zadowoleni. Hvala lepa. Predsedujoči. Vsi si zastavljamo enako vprašanje, ali bo Karakas naslednji Kijev. Protesti so vodili do prelivanja krvi in vladne sile žal uporabljajo orožje proti demonstrantom. Rad bi izrazil solidarnost z demonstranti in rad bi pozval vlado, da naj ustavi nasilje nad svojim lastnim prebivalstvom. Vlada naj spoštuje temeljne pravice, še prav posebno pravico zbiranja in svobodnega poročanja medijev. Vlada mora zaščititi svoje prebivalstvo, vendar pa to ne sme storiti na brutalen način. Zato pričakujem konstruktiven dialog z opozicijo in zadovoljitev osnovnih potreb. Gospod Kelly hvala lepa venezuela me še prav posebno zanima ker je tam živel brat ki je bil katoliški misionar od 79. leta delajo med revnimi lahko vam povem da so venezuelci zelo prijazni dostojni ljudje in si želijo miru in blagostanja blagostanja ki ga nimajo niso ga imeli pod čavezom kar nekaj let to bi morala biti zelo bogata država zaradi virov ki jih ima vendar pa je sedaj prepuščena izključno elitam. Naslednik ima težave, ker morda nima enake karizme kot Čavez in se zateka k nedemokratičnim sredstvom. Potrebno je spoštovati svobodo medijev, svobodo opozicije in ko bodo naslednje volitve, jih je potrebno nadzorovati mednarodno, tako da bodo svobodne, ustrezne in da bodo rezultati spoštovani, da se bodo spoštovale svobode vseh še prav posebno pa bo potrebno dvigniti raven življenja revnih, tako da bodo lahko živeli v kar bi morali biti zelo bogata država. Hvala lepa. So sorry, we are... Hvala lepa. Se upravičujem, da nimamo več časa in sedaj predajam besedo komisarju Šemeti. Prosim. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta. Naj na koncu ponovim eh, glavne točke svojega uvodnega prispevka. Eh, tukaj gre za uporabo nasilja, ki ni sprejemljiva. V Venezueli še naprej prihaja do nemirov, eh, zapirajo študente in politične predstavnike. Javne oblasti bi morale zagotoviti, da bodo vsi državljani lahko izvajali svojo pravico uh, do svobode zbiranja in izražanja. Mm, Novinari in televizijske ekipe morajo svobodno izvajati svoj poklic. Politiki in državljani morajo, biti, morajo imeti možnost izražati svoje stališča v javnosti. Skrbi Venezuele eh, so upravičene, imajo, ljudje imajo pravico, da v miru demonstrirajo. Zato bi vlada in opozicija morali eh, še naprej oziroma morali izvajati dialog za to, da bi zagotovili rešitev. Gospe in gospodje, prejel sem šest osnutkov resolucij ob koncu te razprave. Skupno razpravo s tem zaključujem, glasovali pa bomo danes opovdne. thank you Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije v zvezi s posledicami slabih vremenskih razmer v regiji.